gospod predsednik pozdravljeni nadaljujemo z našim zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja je bil razdeljen če ni nobenih pripomb smatramo, da je zapisnik potrjen. Od skupin SD in ID smo dobili nekatere prošnje za spremembo sestave odborov. To bo zapisano tudi v zapisniku današnjega zasedanja in, če ne bo nobenih pripomp do sprejetja zapisnika, bodo te kandidature veljale kot potrjene. Nadaljujemo po dnevnem eh, redu in sicer bomo govorili o pregledu romunskega predsedovanja svetu. Slišali bomo izjavi sveta in komisije. Ta razprava bo potekala brez razprave in brez modrih kartončkov. Dajem besedo gospe Dancili, ki je danes z nami. Pozdravljam njo in njene kolege iz romunske vlade. Besedo dajem gospe predsednici. Izvolite. Domnule președinte al Parlamentului Euro... Gospod predsednik Evropskega parlamenta. Gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da sem danes lahko tu pred novo izvoljenim Evropskim parlamentom in da lahko predstavim pregled romunskega predsedovanja svetu Evropske unije. Povedala bom tudi nekaj več o naši skupni evropski poti, ki je pred nami. Kot nekdanja poslanka sem zelo blizu temu parlamentu in spoštujem vlogo, ki jo igrate v evropskem procesu odločanja. Rada bi vam čestitela in zaželela čim več uspeha pri opravljanju vašega mandata. Gospe in gospodje, zelo pomembno je bilo pokazati, da evropske inštitucije delajo v prid evropskih državljanov in predvsem, da dajajo rezultate, ki izboljšujejo življenje evropskih državljanov in njihove obete za prihodnost. Vesela sem, da lahko povem, da je Romuniji uspelo. To odgovornost smo sprejeli, to posebno nalogo v imenu evropskih državljanov in evropske enotnosti. Vse svoje dejavnosti smo morali graditi okoli kohezije. Romunija je pokazala, da lahko uspešno obvladuje izzive in pošlje signal, da smo pripravljeni doseči napredek. Romunija je uspela dodajati vrednost Evropske unije, kar se odraža tudi v inventuri, ki jo zdaj lahko opravimo. 90 zakonodajnih dokumentov, 2500 organiziranih sestankov, 84 sklepov sveta je bilo sprejetih glede cele vrste tem v skupnem interesu in pri izvajanju tega. Svojega mandata smo si prizadevali za vidne in trajne rezultate. Rezultate, ki jih bodo državljani zlahka videli in razumeli. Ti rezultati so plot našega prvega predsedovanja in mislim, da si vsi lahko pripišemo te rezultate. Evropski državljani bodo zdaj imeli bolj pošten, bolj transparenten dostop do trga dela. Prav tako bo lažje usklajevati poklicno in zasebno življenje. Ta odločitev je bila sprejeta prav v času romunskega predsedovanja svetu. Verjamem, da se bodo evropske državljani čutili bolje zaščitene znotraj meja Evropske unije. Zahvaljujoč našemu predsedovanju smo prav tako naredili velik kakovostni preskok na tem področju in zato bo od zdaj dalje na zonanjih mejah možno izvajati boljše kontrole. Izboljšali bomo tudi kakovost